guten Morgen, ich begrüße Sie sehr. Dobro jutro. Pozdravljeni na zasedanju odbora za proračunski nadzor. Celo pet poslancev je tukaj, šest, no vedno več nas je. Hvala lepo, da ste tukaj, ne glede na to, da se soočamo s stavko. Pozdravljena gospa O'Reilly. Zelo lepo vas je imeti tukaj, govorili bomo o pojavu vrtljivih urad. Postavili smo vam nekaj vprašanj in vprašanje je tudi, kako bi lahko skupaj sodelovali. Zato smo zelo zadovoljni, da vas imamo tukaj, cenimo vaše delo in cenimo tudi to, da nam poskušate pomagati pri našem delu. Na vašo pomoč računamo tudi v prihodnosti. Izvolite, hvala. Hvala lepa, gospod predsednica, za vaše lepe besede. Hvala lepa poslancem in poslankam za to, da ste mi še enkrat dali priložnost, da z vami spregovorim o področju, ki se imenuje pojav vrtljivih urad. Kakor veste, to zadeva potencijalna nasprotja interesov pri agencijah in institucijah Evropske unije. To se pojavi, ko nekdani uslužbenci preidejo v zasebni sektor in včasih potem tudi nazaj. Nasprotja interesov se lahko lahko pojavijo tudi, če nekdo iz zasebnega sektorja prejde v javni sektor ali če ljudje, ki pričakujejo spremembe pri svoji zaposlitvi, že pripravljajo teren za odhod v zasebni sektor. Kakor sem povedala že prej, mislim, da se bo javnost letošnjemu letu oziroma letošnjem letu še posebej posvečala temu, zato ker bo veliko sprememb pri zaposlitvah. Ne gre samo za verodostojnost in za integriteto, ampak gre tudi za zaupanje ljudi. Če tega ne bomo opravili tako, kot je treba, bi to lahko škodilo ne samo ugledu, ampak tudi vodilo do pravnih tožb. V zasebnem sektorju je pojav vrtljivih vrat povzročil veliko škode, zato ker se lahko izgubijo naprimer poslovne skrivnosti, ugled je lahko poškodovan tudi, če ne nadzorujemo konflikta interesov, kajti zaposleni v javnih institucijah lahko včasih poznajo tajnosti drugih podjetij in če pridejo v zasebni sektor, lahko pride do težav. To je vprašanje, ki ga ne moremo kar tako zanemariti in uh, Evropska unija ima zelo veliko vlogo v trgovini in pri pripravi pravil, zato je nujno treba, da storimo vse, da preprečimo ta pojav. Kraja komercialnih podatkov ali hekanja računalnikov je nekaj, kar ne bi nikoli dovolili mi, zato bi vedno ukrepali tako, kot je treba in zahtevali tudi sankcije. Če bi sami zadeve videli na ta način, potem bi morda bolje želeli izvajati ta pravila, ki, že imamo, ki jih že imamo. Prvič pa želim pohvaliti komisijo za to, kako so nam pomagali pri preiskavi zaenkrat. In uh, razumem, da komisija kot institucija priznava, kako pomembno je to vprašanje in se tudi bori proti temu. Komercialni obseg in eh, občutljivost dela komisije in tudi vodilna vloga, ki jo komisijo ima, pomenita, da mora komisija postati vodilna na tem področju. Kakor veste, je moje osebje najprej preverilo dosjeje desetih posameznikov, ki so omenjeni v izvirni pritožbi. Potem so si pogledali tudi nekaj drugih dosjejev v okviru 2010-2012 tudi. Potem pa smo si pogledali tudi 15 drugih dosjejev. Po preiskavi dosejo smo komisiji zastavili več vprašanj v zvezi z različnimi pomisleki. Komisija je odgovore podala aprila letos. Njihove odgovore smo analizirali, potem pa smo pripravili priporočilo konec septembra. Priporočilo varohine človekovih pravic je potem bilo v dveh dneh posredovano tudi članom tega odbora. Prejšnji mesec sem prejela vaše vabilo in eh, odboru in sekretarjatu se zahvaljujem za to odlično sodelovanje. V priporočilu sem sklenila, da kadrovski predpisi dejansko zagotavljajo ustrezno osnovo za reševanje sporov na tem področju. Zahvaljujem se tudi parlamentu za nedavno reformo kadrovskih predpisov. Uradniki, tudi ko nehajo delati za institucijo, še vedno morajo svoje dejavnosti opravljati z integriteto in verodostojnostjo. Uradniki, ki v dveh letih po zapustitvi službe želijo sprejeti drugo delovno mesto, morajo o tem obvestiti svojo institucijo. Če je to delo podobno tistemu delu, ki ga je uslužbenec uporabljal pri instituciji, ima institucija pravico, da nekdanjemu uslužbencu prepove zaposlitev, če bi to lahko vodilo do navskrižja interesov. Seveda lahko uvedejo tudi pogoje. Institucija EU mora načeloma svojim višjim uradnikom v 12 mesecih po zapustitvi delovnega mesta prepovedati, da izvajajo lobiranje. Izziv je seveda, kako zagotavljati, da se ta pravila izvajajo. Pri preiskavi smo ugotovili, da obstajajo določene pomankljivosti. V svojem priporočilu opredeljujem več možnosti ukrepanja za komisijo. Naprimer, pripraviti morajo dobre in konsistentne odločitve v zvezi z prošnjami za delo od zuna, vključno z analizami in komentarji drugih služb komisije. Poskrbeti je treba, da se ocene izvajo strani ljudi, ki nimajo povezave z nekdanjim uslužbencem. Ukrepati je treba proti nekdanjim uslužbencem, ki ignorirajo te predpise in sprejmejo delovno mesto, na glede na to, da komisija to prepove. To bi lahko imelo posledice, naprimer, tako da jih izbrišemo iz registra preglednosti ali jim omejimo pokojninske pravice v zvezi z direktori, generalnimi, generalnimi direktori in člani kabineta, mislim, da bi bilo treba uvesti dodatne ukrepe. To so ljudje, ki imajo posebno odgovornost in to ni samo moje mnenje, ampak je to zapisano tudi v kadrovskih predpisih. Pozivam komisijo, da na spletu objavi zahteve, da bi lahko delali kje druge, če te zahteve podajo višji uradniki. Objaviti je treba njihova imena, njihove nove naloge, njihova delovna mesta in tudi oceno, sklepe in pogoje komisije v zvezi z morebitnimi navskriži interesov. Ta sistem je že uveljavil vsaj eni državi članici. Upam, da bo komisija storila vse, kar lahko, da nadzira sama sebe in da objavlja podrobne odločitve. Različice teh podrobnosti objavljajo druge strani tretjih držav, kakor se dogaja sedaj. Prav tako zahtevam, da me komisija objav, obvešča o posameznih občutljivih temah, dosje bom preučila in preučila, ali bi ta oseba lahko delala zunaj komisije. Vendar v splošnem mislim, da javni interes prevlada nad eh, pomisleki v zvezi z zasebnostjo. In še nekaj, kakor veste, v vsaki sodobni demokraciji ima civilna družba zelo pomembno vlogo. V tem priporočilu pozivamo komisijo, da izkoristi sredstva civilne družbe, naj si bo to poslovni skupin, nevladnih organizacij ali organizacij za preglednost. Vključitev civilne družbe lahko doda dodatno razsežnost temu. Druga pomembna tema je opozorilo za komisijo o pristojnostih, ki so navedene v statutu zato da morajo uradniki pričati pred menoj. Seveda morajo ti uslužbenci še naprej ne razkrivati skrivnosti. Nekaj časa sem že tukaj, gospa predsednica, in vedno znova sem presenečena, kako dobro in verodostojno delajo mm, uslužbenci tukaj. Omenila sem že, da je treba preprečevati nasprotje interesov, ampak Povedati je treba tudi, da ne smemo spodkopavati dobrega dela in verodostojnosti teh ljudi, če je samo peščica kolegov od časa do časa storila napake in s tem spodkopala zaupanja javnosti Evropske unije. Komisija se mora do konca leta odzvati na moje priporočila. Predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans sta v zvezi z preglednostjo podala že več zelo pozitivnih izjav, tudi v zvezi z registrom, registrom preglednosti in sestanki za civilno družbo. Veselim se že nadaljnega sodelovanja v zvezi s tem. Mi bomo seveda z veseljem vedno sodelovali z komisijo na vseh ravneh, zato da bi govorili o teh temah in tudi z vami. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, za vašo podporo. Dank. Hvala lepa, gospa O'Reilly to je bila res zelo podrobna, to je bil zelo podroben opis problema. V odboru za proračunski nadzor smo bili med tistimi, ki smo ustrajali pri tem, da je treba spremeniti pravila glede nasprotja interesov in pojava vrtljivih urad. Zadeva ni bila tako preprosta. Vprašanje izvajanja je seveda zelo pomembno temu se moramo še posebej obrniti. Vprašanje izvajanja je zelo pomembno, kakor sem dejala. To pa je bilo izključeno iz reforme kadrovskih predpisov. Vseeno vam hvala, zahvaljujoč vam smo lahko premagali velik problem nek eh, pravnik, ki dela za tobačno industrijo, je bil tudi na vrhu odbora za etiko. Zahvaljujoč vaši preiskavi nam je uspelo to neprijetno situacijo rešiti. Mislim, da bo komisija tako imela možnost, da začne znova. Denis, izvolite. Uh, hvala lepa, Inge. Hvala lepa tudi varuhini človekovih pravic, za dobra priporočila. Tudi sam jih pozdravljam, kakor predsednica. Mislim, da je to zelo pomembno področje. Če si pogledamo javno mnenje, lahko vidimo, da nam ne zaupajo in bolj kot bomo pregledni, bolj bodo jasna naša varovala. V zvezi s priporočili bom kratek, mislim, da so priporočila odlična in uh, upam, da bo nova komisija nadaljevala z delom tukaj. Kot uh, Evropski parlament lahko samo podpiramo ta proces. Vseeno pa se tukaj posvečate predvsem zaposlenim. To je bil tudi predmet pritožbe. Ampak poslance želim obvestiti, da smo ta teden poslali pismo podpisalo ga je več uh, somišljenikov. Ta skupina poslancev je sedaj že precej velika. Spodbujati želimo integriteto in eh, preglednost. Upamo, da bomo lahko kmalo posla, postali med skupina še do konca tega meseca, zato da bi imeli redno skupino, v kateri je zelo veliko poslancev, ki se želijo boriti za preglednost in integriteto. Mislim, da bi lahko postali tudi zavezniki varuhini človekovih pravic. V pismu gospodu Junkerju smo zapisali, da je treba še posebej pri komisarjih paziti, kako bomo obravnavali ta vrtljiva vrata. Obdobje ohlajanja želimo podaljšati na tri leta, naprimer. In to je moje edino vprašanje varuhini človekovih pravic. Namreč skrbi nas ta ad hoc etični odbor, ki je bil oblikovan. Če želimo preiskovati nasprotja interesov pri uslužbencih in pri komisarjih, bi morda bilo dobro, če bi imeli zunanji neodvisen organ, ki bi to počel. Kaj misli varuhinja človekovih pravic v zvezi s tem? Hvala lepa, gospod Dejong hvala, da ste pohvalili priporočila in da ste ponudili svojo pomoč. Veliko zanimanja uh, bom pokazala za delo vaše medskupine in vprašanje je bilo v zvezi z ad hoc etičnim odborom. Ta odbor je skupina, ki svetuje komisiji v zvezi z za poslovanjem zunaj komisije za komisarje. Vem, da je to zelo pomembno leto, kajti veliko komisarjev bo zapustilo svoje delovna mesta. Nekaj jih je še tukaj, ostali bodo komisarji, ampak večina jih odhaja. Novi komisiji in odboru sem želela sporočiti naslednje. Kot eh, varohinja človekovih pravic bom prav gotovo spremljala dogodke, pomagala jim bom pri delu, ki ga počnu, prav tako pa jim bom svetovala v zvezi s tem, kar bi morali storiti, zato da preprečimo nasprotja interesov. Seveda pa jim bom sporočila tudi, da jih bom opozovala vse leto, zato da vidimo, kaj se bo zgodilo tekom tega leta, ko ljudje iščejo zaposlitev. Na koncu leta bom morda pripravila poročilo v zvezi s tem, kaj se je zgodilo. To je zelo pomembno, tudi za komisijo, tako z vidika komisarja, kot tudi z vidika zaposlenih, kaj te prvi nas morajo obveščati o tem, kaj se dogaja v, Evrop v European Voice-u in na blogih različnih eh, nevladnih organizacij, ste lahko prebrali, kako nekdani komisarji prihajajo v zasebni sektor. Ta poročila so napisana, pa vendar ne vsebojo vedno vseh informacij. Zato je v interesu komisije, da sama pove, kaj se dogaja. Zato je glavno priporočilo v tem svežnju priporočil naslednje. Objava na spletu. Komisija mora biti proaktivna, zato da bodo ljudje lahko sami ocenili, kaj se dogaja. Tako pa bo tudi komisija pokazala, da opravlja svoje delo, da forenzično analizira postopanje nedanih zaposlenih in da seveda pokaže tudi razlago, zakaj so ljudem dovolili storiti nekaj, kar so jim pač dovolili storiti. Hvala. Frau Kollegin Ayala Sender. Gospa Ayala Sender. Sí, gracias. Bueno, feliz. Hvala lepa. Hvala komisarki eh, Varhini človekovih pravic o Rajljevi. Mislim, da je opravila izjemno dobro delo. To bo prav gotovo imelo učinek na novih področjih in ta pojav vrtljivih urad je novo področje. Mislim, da imate prav, ko pravite, da so pravila za zaposlene pravila, ki jih priznavajo tako institucije, kot tudi zasebni sektor. Zahteve tam so res zelo visoke in eh, če bi nam uspelo pripraviti neke vrste primerjavo, bi bilo to zelo dobro. Euroskeptiki pravijo, da s tem oblikujemo negativne predsotke proti vsem uslužbencem evropskih institucij, ampak velika večina uslužbencev evropskih institucij dela zelo dobro. V časopisu se zdi, da en primer ali dva škodita ugledu vseh. Zato bi bilo dobro, da bi videli, kako se to izvaja tudi na ravni držav članic. To bi bilo zelo pomembno, kajti ne želimo popolnoma demotivirati zaposlenih v evropskih institucijah, kajti ti ljudje so omejeni v smislu višine plač, potem pa so izpostavljeni še kritiki zaradi enega ali dveh osamljenih primerov. To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje je povezano z težavami, ki smo jih imeli v zvezi z specifičnimi agencijami. Problem tam je zelo velik. Naprimer, varstvo v železniškem sektorju. Strokovnjaki tam ne morejo priti iz akademskega sveta. Ne, to so lahko samo inženirji, inženirji, ki dejansko obvladajo praktično delo. Oni lahko zagotovijo vse potrebne informacije. Delo na tem področju torej poteka, ampak eh, vseeno obstaja morebitno nasprotje interesov. Želimo si najboljše strokovnjake, po drugi strani pa si seveda želimo, da ti strokovnjaki ne bodo izpostavljeni tveganju za nasprotje interesov. Ne želimo pa si izgubiti strokovnega znanja, akademiko pa vendarle ne moremo spustiti zraven. In še eno vprašanje, in sicer v zvezi z Mm, komisijo, imeli smo zaslišanja komisarjev. Primer gospoda Kalnete iz moje države je prav istopajoč. Nasprotje interesov tukaj so očitna. Evropski parlament je uporabil in izvajal pravila za komisarje, pa tudi gospod Juncker je sprejel določene zaveze v zvezi s tem. A moje vprašanje je, ali smo storili dovolj, da poskrbimo, da ta komisar ne bo imel nobenih težav z nasprotjem interesov, kajti njegova družina je povezana z naftno industrijo, vsi vemo, o čem govorim. Torej, moje vprašanje je, ali menite, da smo storili dovolj, da omejimo nasprotje interesov ali pa bi morda morali izboljšati kodeks ravnanja za komisarje. Hvala. Um, Hvala lepa. Glede, te razlik, glede teh razlik, da, seveda, povsod po Evropi imamo različne standarde v zvezi z vprašanji, kot so preglednost nasprotja interesov in tako naprej. Po mojem mnenju, komisija mora zagovarjati najboljši standard, zlati standard, zagotoviti bi morali neke vrste kompromis srednje poti. Če komisija sprejme najviše standarde, potem lahko poučuje tako rekoč druge agencije v zvezi s standardi, ki jih morajo sprejeti one. V zvezi z euroskeptiki vedno pravimo, da je včasih nekaj posameznikov, ki lahko škodijo vsem, to lahko pošlje negativen signal, ampak. Uh, V zvezi z drugimi zaposlenimi lahko povem naslednje. Včeraj sem govorila o tem, govorili smo o priporočilih in uh, šalila sem se o tem, kakšen odziv bomo dobili v zvezi s tem. No, najbolj težavno bo to objavljanje imen na spletu. Ljudje bodo morda menili, da je to poseg v zasebnost, drugi pa bodo rekli, da je to seveda v javnem interesu in to je tudi moje mnenje. Ampak eh, nekateri moji kolegi, ki so govorili popolnoma neformalno v zadnjih tednih in mesecih na različnih sestankih, so govorili tudi z uslužbenci komisije. In veliko uslužbencev komisije je dejalo, da je to zelo dobro zamisel. Neformalno seveda, kajti želijo si, da bi se komisija rešila tistih, ki v slabo luč postavljajo vse ostale zaposlene pri komisiji. To je zelo dober signal in mislim, da bodo ta neformalna mnenja dejansko vplivala na odziv, ki ga bomo dobili. In uh, še nekaj. Združeno kraljestvo objavlja imena na spletu. Če si ogledate spletno stran ACOBA, boste videli imena višjih uradnikov, civilnih uslužbencev in tako naprej. Videli boste, kje so ti ljudje bili zaposleni, kje se bodo sedaj zaposlili in kaj počnejo in kakšne omejitve so jim bile zadane. To je podobno tudi v drugih državah, morda. Ampak ne glede na to, kakšen je sistem v drugih državah, mora komisija postopati drugače, zato ker ima ključno in zelo pomembno vlogo v življenju nas vseh. Zato mora izpolnjevati najviše standarde. V zvezi z svetovanjem, res je, ljudje iz industrije morajo večkrat priti in nam svetovati, nam pomagati. S tem se strinjam, težko je zadeti tisto pravo ravnotežje. Lahko zagotovimo. Mm, da nam ljudje pomagajo, ampak preprečiti moramo nasprotje interesov, seveda. Ta trenutek pa izvajam preiskavo na lasno pobudo o sestavi skupin strokovnjakov. Prejela sem zelo veliko prispevkov v zvezi s tem. To je eno od vprašanj, ki se vedno znova pojavlja. Ko bom uh, zaključila s to razpravo, bom uh, morda lahko zagotovila več jasnosti v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa torej za to. Kar zadeva komisarje, komisija je sedaj potrjena, potrdil jo je parlament, če se bodo pojavila kakšna vprašanja v zvezi z nasproti interesov, potem je pritožbo seveda vedno mogoče vložiti in izvede se preiskava. Komisarji so sedaj bili imenovani in če se kdaj pojavi kakšno vprašanje, lahko to preiščemo. Hvala. kolega Šoltes. Hvala, gospod Šoltes. Hvala za besedo. Eh, hvala za odlično eh, poročilo. Eh, omenili ste tudi, da je en pomemben standard Evropske komisije tudi transparentnost, skratka te najviše vrednosti in vrednote, za katere si prizadeva ustroj Evropske unije mene pravzaprav eh, zanima vprašanje povezano s čezatlantskimi sporazumi ttip in eh, pravzaprav eh, vloga ombudsmana v tem da poudari tudi pravico ljudi pravico vedeti ki po mojem mnenju mora biti nad pravico velikih korporacij da ne razkrijejo Eh, vsebine pogajanj ki lahko pomembno v prihodnosti vplivajo tudi na človekove pravice in zato me samo zanima eh, kakšni postopki oziroma če so bili uvedeni za skrb za večjo transparentnost pri pogajanjih evropske komisije z eh, združenimi državami oziroma s čezatlantskimi v tem čezatlantskem sporazumu in kaj lahko pričakujemo v bodoče eh, v izogib temu da bi velike korporacije nadvladale nad eh, vlogo posameznih držav in pa seveda tudi človekovimi pravicami v eh, interesu kapitala. hvala um, lepa gospod scholz za to vprašanje. ttip je vprašanje, ki mu namenjamo zelo veliko pozornosti. To je zelo pomembno vprašanje za vse nas. Trenutno pripravljamo niz priporočil za komisijo pri eh, postopku pogajanja, zato da bi bil ta postopek bolj pregleden. Prav tako sem podala priporočilo svetu v zvezi s tem, da posredujejo pogajalski mandat. Ta mandat je bil podeljen. Eh, ne gre samo za moja prizadevanja, ampak eh, želeli so vedeti, kaj je v tem pogajalskem mandatu. Mandat smo dobili, svet se ni podrl, nobene katastrofe nismo doživeli zaradi tega. Mandat je na voljo v iskalnikih že nekaj časa in povedati želim naslednje. Komisija in uh, tisti, ki si želijo videti dober trgovinski sporazum, si ne delajo nobenih uslug, če bodo ljudje menili, da karkoli skrivajo. In tiste stvari, ki jih običajno skrivajo, niso nič posebnega. Če bi jih ljudje lahko prebrali, se ne bi zgodilo nič. Ljudje bi preprosto vedeli več. To je vse. Ko sem bila uh, informacijska pooblaščenka na Irskem, sem pogosto rekla, da akt za razkrivanje informacij ni namenjen škodi. Noben režim za preglednost ni namenjen temu. Če se pojavi škoda, je treba to opredeliti in rešiti. Komisijo sem pozvala, da stori več stvari in sicer prvič sprostiti morajo in objaviti morajo zapiske, ki so jih že objavili. Prav tako sem jih pozvala, da pripravijo register dokumentov ne popolni dokument, ampak samo opisa, zato da bodo ljudje lahko videli, kaj je sploh v igri in prosila sem jih tudi, da naj bodo proaktivni v zvezi s tem, da zagotovijo, da so sestanki s posamezniki zabeleženi in tako naprej. Veliko je govoric, špekulacij, da so nekateri interesi in nekatere interesne skupine lahko imele dostop do dokumentov. Če želi komisija okrepiti zaupanje javnosti v zvezi s tem, potem mora dokazati, da se to ni zgodilo. Biti mora kar najbolj proaktivna v svojem interesu in tudi v interesu pogajan TTIP. V moji državi in v številnih delih Evrope, kjer so se ljudje borili z recesijo, so ljudje izgubili zaupanje v. v lastno vlado in tudi v javne institucije. To je pač bila posledica finančne krize. In če ljudje izgubijo zaupanje, potem izgubijo zaupanje tudi v delo administracije in vlad nasploh. Seveda, veliko dela nas še čaka pri tem, kako lahko pokažemo institucijam, da je preglednost tista, s katero lahko dobimo zaupanje nazaj. Konec novembra bo komisija pripravila svojo oceno in svoje odgovore v zvezi z priporočili, ki sem jih eh, podala. Hvala lepa. Tudi sama sem na seznamu govornikov. Govorili smo o varnosti podatkov. Ta varnost podatkov je vedno nekaj vrste ščit pred eh, nadzorom. To se je zgodilo pri Olafu, Zgodilo se je, da nismo imeli dostopa do že objavljenih dokumentov. Rekli so nam, da je tukaj ogroženo varstvo podatkov. To varstvo podatkov je sedaj nek, neko sveto načelo. Imam sveto načelo, imam vedno več vprašanj v zvezi s tem, kaj menite o tem in zanima me, ali imate tudi stike z evropskim poglašnjacem za varstvo podatkov s kolegico Ines sva želela mm, poslati dokument v zvezi s tem, kaj uh, govorimo o, ka o kadrovskih predpisih v zvezi s tem. Institucija mora preveriti, ali ima prijavitelj kakšen osebni interes tukaj in vprašanje je vse, kar prijavitelj ne navede, to ne obstaja, samo preverjanje ni, lastnega preverjanja torej ni, to je moje vprašanje. Člen se nadaljuje in to velja tudi za tiste uslužbence, ki se odločijo za dopust na, zaradi osebnih razlogov. Vem, da je to bil problem v tobačni industriji. Zanima me, ali je treba to navesti ali ne. Zanima me tudi, kako se bo to preverjalo. To je 11. člen. Potem pa še 16. člen. Tam je navedeno, da se spremajo odločitve o odhodu iz delovnega mesta. Seveda je treba spoštovati varstvo podatkov in vsi organi morajo poročati o tem pojavu vrtljivih urad. Nobenega poročila še nisem videla in v svojem govoru ste govorili o tem. Zanima pa me, kaj lahko storimo mi na strani regulatorjev, zato da izboljšamo preglednost na tem področju. To je zelo pomembno področje, ki velja seveda tudi za evropske poslance. In še četrto vprašanje. Gre za sklep komisije 24. februarja 2014. Čisto slučajno sem ta sklep dobila. Če kolege to zanima, vam dokument lahko posredujem. Takole je videti za javnost. Poglejte. To je zelo zanimiv dokument. Lepo bi bilo, če bi ga prebrali vsi. Veliko stvari je prečrtanih, ampak gre za to, da kodeks ravnanja za komisarje ne deluje. Tu je navedeno, da je bil komisar iz komisije leta 2009, ki je sprejel delo in tega dela ni, ni obvestil odbora za etiko, da je sprejel še dodatno delo, čeprav je že takrat bila prepoved, da bi upravljal dodatne dejavnosti. Generalnega sekretarja so prosili, da obvesti tudi ombudsmana v zvezi s tem. To se vedno znova pojavlja v Evropski uniji. In moje vprašanje je naslednje. Kako deluje ta kodeks ravnanja pri vrtljivih uratih? Kaj menite v zvezi s tem? Hvala. Um, Hvala za to vprašanje, gospa predsedujoča, v zvezi z varstvom podatkov. Kot novinka v evropskih institucijah sem opazila, v kolikšni meri se uh, argument varstva podatkov lahko uporabi za zadrževanje določenih informacij. Če to primerjam z situacijo v moji državi, bi bila običajna praksa. Mm, razkriti ime uradnika, če so ti upleteni v kakšno raziskavo. Um, namreč ti ljudje delajo oziroma so preiskovani kot uradniki, ne pa kot um, zasebniki, posamezniki. um, kolikor, eh, če držijo moje informacije, bomo kmalo dobili tudi novega nadzornika za varstvo podatkov in verjetno bo ta oseba v isti zgradbi kot jaz, tako da se bova lahko s to osebo redno srečevala. Pogovorila se bova tudi o primerih, ki jih je obravnavala naša pisarna, naš urad. Zavedam se, da je varstvo podatkov problem in ne moremo dopustiti, da bi varstvo podatkov uporabljali kot argument za skrivanje nepravilnosti. Eh, seveda pa je pravilno, da se sprašujemo, kako globoko lahko gre določena preiskava. Ali je komisija lahko kot nekakšna policija, ki lahko preiskuje vsako podrobnost, vsako dejavnost nekega posameznika. Ko smo mi pregledovali uh, registre, smo ugotovili, da če preizkujemo razloge, zakaj je nekdo prevzel novo delovno mesto ali je šel v neko drugo panogo, razloge za to so navedeni zelo skopo. Komisiji smo naročili, da morajo sami bolje raziskati, kakšno delo bo kasneje opravljal ta posameznik ali pa ga je opravljal. Včasih preiskave ali avtorizacija uradniku, da se odloči za neko novo delovno mesto, prihaja od osebe, ki je prej bila tesni sodelavec tega uradnika. In to je lahko sporno. Tako da mislim, da takšnih avtorizacij ne bi smeli podeljevati uradniki, ki so bili tesni sodelavci uradnika, ki želi preiti v zasebni sektor ali nekakšno drugo delovno mesto. Na podlagi dokazov, ki jih imamo, imamo sicer tukaj določena pravila, ampak izvajanja so slaba. Ko bom dobila odgovor na moja priporočila, bom postala veliko bolj proaktivna, skupaj s sodelavci bomo preučili dosjeje, nadzorovali bomo to, kar počne komisija, tako v zvezi z bivšimi komisarji, kakor tudi v zvezi z uradniki. In na koncu leta bomo o tem tudi objavili poročilo. Komisija to nasplošno odobrava, ampak eh, še vseeno potrebujemo neko sporočilo od ozgoraj, tako da bomo lahko resnično začeli s takšnimi dejavnostmi. Mm. Oh, so this was all the stuff that was eradicated, was that it? Yeah. yeah. Yes, <laughs> yes. I'm very familiar with all of those black marks. Ja, sama poznam vse te oznake. Um, veliko informacije iz dokumentov izbrisanih z eh, črno barvo. Gospod De Jong je govoril o tem, da želi kritično maso poslancev, ki bi se ukvarjali s temi vprašanji. No, če si ogledamo tudi izjave nove komisije o preglednosti, o etiki, mislim, da je sedaj pravi čas, da se vsi tukaj lotimo dela. Tudi moja raziskava je prišla ob, ob pravem času, tudi delo, ki ga upravlja vaš odbor, je prišlo ob pravem času. Komisija ne sme na nas gledati kot na neke sovražne akterje. Vsi si prizadevamo za isti cilj in zelo me je presenetila kakovost in integriteta številnih uradnikov in skupaj z njimi in komisijo moramo delati za to, da bi dosegli naše skupne cilje. Hvala lepa, želela bi opozoriti še na en problem. S tem sem se soočila kot poročevalka o proračunu. Pri navskriži interesov v zvezi z eh, evropskimi sredstvi imamo v državah članicah vedno znova primere, da sedijo v vladi ljudje, ki za svoje podjetja črpajo evropska sredstva. Istočasno pa od njih odločajo. In tukaj potrebujemo neko vseevropsko ureditev, regulacijo, zakon o navskrižju interesov, če želite, zato da bomo lahko izključili takšne možnosti navskrižja interesov, tudi ko gre za člane vlade v posameznih državah članicah. Dobro, pogosto je to tudi vprašanje tradicij v določenih državah ampak eh, takšne primere bi morali preučiti in analizirati in eh, najti rešitev za njih. Eh, res je to, kar ste rekli, vsi si prizadevamo za isti cilj in to je pomembno. Obžalovanja vredno je, da so tisti, ki se borijo za več preglednosti, na koncu prikazani kot problem, ne pa kot del rešitve. In velik uspeh bi bil, če bi tukaj skupaj z novo komisijo prišli do boljših rezultatov. No, ampak ta oblika teh novih političnih sil, ki se pojavljajo v nekaterih državah in ki so zelo premožni in istočasno delujejo kot člani vlade in upravljajo z evropskimi sredstvi, to so zgodbe, ki jih vidimo v marsikateri državi članici in tega področja bi se resno morali lotiti. Odbor bi lahko na to temo pripravil predstavitev. Skupaj z drugimi pristojnimi odbori mi bomo na to temo organizirali predstavitev in bomo še enkrat takrat razpravljali o tej temi. Naslov te um, predstavitve bo, kako bi lahko izboljšali preglednost v že preglednih organizacijah. Kolegi iz um, Juri in drugih odborov so na to temo že vložili nekaj predlogov. Eh, no, vsekakor se pa meni zdi zelo pomembno tudi vprašanje na skrižja interesov, ko gre za člane vlade v posameznih državah članicah. Hvala lepa, gospa Gresle, vedno z veseljem obiščem vaš odbor in zelo cenim sodelovanje eh, z vami. Skupaj lahko dosežemo več kot vsak, posamezni, eh, kot vsak posebej vi imate določene pristojnosti, jaz imam spet druge pristojnosti in če jih združimo, lahko dosežemo veliko. No, um, stvari, o katerih ste govorili, so v glavnem politične narave in zato bi morda tukaj lahko naredil več parlament ali pa komisija. Sama sem od začetka mojega mandata veliko bolj pozorna na sam značaj problemov, s katerimi se uh, ukvarjam, torej ali je to v mojem mandatu, v moji pristojnosti ali ne. Če je nekaj del mojih pristojnosti, potem se z veseljem lotim mm, teh problemov, teh primerov. Če pa gre za takšne primere, kot ste jih opisali vi, naprimer primeri zlorab v določenih institucijah, eh, kršitve, preglednosti, etike in tako naprej, seveda se s takšnimi primeri Eh, se želim tudi s takšnimi primeri eh, ukvarjati in pripravljena sem iti v katerikoli parlamentarni odbor in eh, tam razpravljati s poslanci o tem. Ina Sajala Sender. Hvala. Popolnoma se strinjam s tem vašim zadnjim predlogom. Pravzaprav uh, sem o tem vprašala v mojem prvem vprašanju, ko sem govorila o primerjavah. E, če odprete recimo Financial Times ali The Sun, potem lahko preberete cele članke o evropskih uradnikih. E, in tudi seveda o članih e, vlade. Uh, No, ampak eh, v Španiji imamo nek drug problem. Eh, sedaj imamo sicer veliko več preglednosti. Ampak preglednost nam ne pomaga, če lahko ljudje, kot so kanete, pridejo na položaj, kot ga dobil on, čeprav ima očitne navskrižja interesov v določenih naftnih družbah. Eh, se pravi, preglednost, to je vse lepo in prav, ampak eh, preglednost mora biti opremljena tudi z določenimi ukrepi. Ljudje govorijo o preglednosti, kot da je to samo sebi namen. Ne, to je samo način, kako zagotoviti, da ljudje prevzamejo odgovornost in spoštujejo pravila. Eh, če pa je previdno samo to, da ugotovimo, da je nekdo nekaj naredil, temu pa potem ne sledijo nobeni ukrepi, potem se sprašujem, kakšen je sploh smisel te preglednosti. On lahko še vedno sedaj sprejema odločitve o energiji, o naftni industriji. Ehm, in če bi se gospod Juncker ali parlament v njegovem primeru odločil drugače, to ne bi bilo možno. Se pravi, preglednost, eh, oprostite, preglednost je kot, ehm, neko, kot neka kristalna krogla, ki nam omogoči, da vidimo določene stvari, ampak seveda morajo temu slediti tudi določeni ukrepi. Ja, kot sem že povedala, ne morem pokomentirati konkretnih primerov, če uh, pritožba ne obstaja. Ampak uh, se pa strinjam z vami, preglednost ne sme biti sama sebi namen. Sedaj sem sama že dovolj stara, da vidim, da se vlade, institucijo premaknejo samo, če uh, pride do za to potrebne kulturne spremembe. Včeraj sem bila v parlamentu in sem opazovala dolgo vrsto ljudi, ki so se želeli uh, podpisati v registr preglednosti. In to je znak kulturne spremembe, to, da ta registr sploh obstaja in da so ti ljudje sedaj čutijo dolžne, da se van upišejo. In to se je zgodilo ne samo zaradi iskrenosti teh ljudi, ampak zato, ker so uradniki v komisiji, v komisiji, v parlamentu, v civilni družbi to sprejeli in ker je to spremenila tudi administracija. Pripričana sem, da bodo ti registri preglednosti v prihodnosti postali zavezojoči in da bojo vključili tudi svet, ne samo komisijo in parlament. No, vem, da tukaj podajam splošen odgovor, ampak lahko rečem samo naslednje. Če bomo sledili temu, kar smo si zastavili, mi, vaš odbor, parlament, če bomo spoštovali prizadevanja za krepitev preglednosti, če se bomo prizadevali za Evropsko unijo, v katero bodo lahko zaupali državljani, potem bo vse to, o čemer ste vi govorili, prav tako um, zajeto v ta prizadevanja. In morda bo potem naslednja komisija sprejela nova pravila, morda bo še okrepljen nadzor parlamenta, ne vem. Vsekakor pa mislim, da obstajajo znaki za ta kulturni premik, kulturno spremembo, ljudje to zahtevajo in eh, to zahtevajo sedaj veliko glasneje, kot so to zahtevali recimo pred šestimi, eh, pred šestimi leti. Hvala lepa. No, ravno ta odbor je pri reformi eh, statuta za zaposlene spremenil definicijo družine. To ni samo partner, ampak je pojem družine širše zastavljen. Ampak eh, takrat tega še nismo mogli uveljaviti tukaj v parlamentu. Uh, Zato sem jaz eh, takrat se držala tega, kar je vedno pravil moj profesor na univerzi, da to spada v domeno tega, ko imaš prav, ampak to še ni pravo. Preglednost moramo izkoristiti za to, da skušamo spodbujati um, zaupanje v institucije. Um, Gospa Reli, želim se vam zahvaliti, da ste prišli v naš odbor in eh, pripričana sem, da se nam boste pridružili tudi v letu 2015, da boste poročali o svojih aktivnostih. Äh, Hvala lepa. Kar se tiče statuta, boste pa posamezne. Eh, no, imate tukaj na voljo sta tudi v angleščini, če želite drugačne jezikovne verzije, pa lahko za to zaprosite. Sedaj pa deseta točka na dnevnem redu, posebno poročilo številka 11 skozi 2013, pravilno obravnavanje podatkov o bruto nacionalnem dohodku. Tukaj je poročevalec Bart Štas posebnega poročila še nismo predstavili. Ali smo ga že predstavili, potem lahko Bart predstavi svoj delovni dokument. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča smo že predstavili na eni izmed prejšnjih sej. Sedaj sem sam pripravil osnutek delovnega dokumenta, kajti um, razpravljali smo o tem tudi še za komisijo in pa za Eurostatom. Sedaj imamo novo verzijo tega dokumenta, ampak kot ste sami uh, že uh, omenili, so se tudi politično zadeve tukaj spremenile. Včeraj smo slišali poročilo računskega sodišča, ki je govorilo o tem, da 4,7 odstotka proračuna iz leta 2013 torej takšna je stopnja napak eh, iz proračuna za leto 2013. Če to preračunamo, eh, lahko izračunamo, da približno 7 milijard, da je pri 7 milijard izmed 148 prišlo do napak. Eh, če sedaj berete tisk, potem vse mečejo v isti koš, pravijo, 7 milijard so porabili na napačen način in ker, eh, so, ker sedaj so se birokrati zaračunali, moramo mi um, plačati dodatne 2,8 milijarde. Tako pišejo mediji v Združenem kraljestvu. Ampak to ima opraviti z izračunom BND-ja. Poročilo računskega sodišča je jasno razkrilo, kakšni problemi obstajajo pri izračunu BND-ja, kakšne metode se tukaj uporabljajo ali se ne uporabljajo. In to, kar je bilo pravzaprav tehnično vprašanje, je sedaj postalo politični problem, vsaj po um, Evropskem svetu konec oktobra. V Veliki Britaniji in v, na nizozemskem so um, ugotovili, da pri izračunu BND-ja nekaj ni bilo v redu. Uh, in vsi so se potem delali, kot da niso ničesar vedeli o tem napačnem izračunu uh, BND-ja. Čeprav so o tem že potekale razprave, vsi so vedeli, da bomo morali biti na koncu soočeni s to številko. Uh, no in z vsemi izjavami premijeja Camerona in pa drugih je vse skupaj postalo politični problem komisijo in eh, Marian Tyson, ki je sedaj pristojna za to področje, sem zaprosil naj eh, poda informacije o tem novem izračunu, o novem eh, prispevku posameznih držav članic, ki ga bodo morale plačati v proračun. Zdi se mi pomembno, da ta razprava poteka na pregleden način ne pa da prihajamo v takšno situacijo, v kateri smo sedaj, da se, da se vse meče v isti koš in da obstajajo številni nesporazumi oziroma se celo širijo določene laži. Davkoplačevalci imajo pravico do jasnih in preglednih informacij in zato sem zaprosil komisijo naj pojasni, zakaj tukaj gre. Ne gre samo za to ključno številko, ki jo sedaj že poznamo to lahko preberemo tudi na spletni strani komisije. Ne, morali bi imeti možnost videti po posamičnem letu, kaj je bilo vrnjeno, kaj je bilo uh, dodatno uplačano. Morali bi imeti ta pregled vsaj od leta 2012. Potem bomo tudi imeli vse potrebne informacije in bomo imeli vsa potrebna pojasnila. Torej, poleg posebnega poročila računskega sodišča postaja jasno, da je sedanje financiranje evropskega računa, proračuna takšno, eh, torej kot takšno je, eh, mora biti plot razprave. Mm, razpravljati moramo tudi o tem, ali ne bi morda skušali 30 odstotkov proračuna um, opremiti z lastnimi viri. Torej, o tem je treba razpravljati, kako izračunati ta BND, da ne bo prihajalo do, do konfliktov med posameznimi državami in posameznimi odbori. Uh, voditi moramo tudi razpravo o lastnih virih in tako naprej. Uh, gospod Ferhofštat iz liberalnih se je že zauzel za popolnoma drugačen način financiranja evropskega proračuna, in jaz osebno se tukaj z njim popolnoma strinjam. No, ne vem, če želijo kolegi še kaj dodati, eh, če ne bi pa prosil komisijo naj tukaj poda določene odgovore. No, seveda je treba jasno povedati, da to ni zadnja razprava o tej temi. Um, v odboru za nadzor proračuna moramo dobiti dovolj časa za to, da preučimo številke, da dobimo vsa potrebna pojasnila in da na podlagi tega potem odločimo o podelitvi razrešnice. Hvala lepa. Bart, nisem videla nobenih priporočil v tvojem dokumentu. Ali lahko pričakujemo kakšna priporočila s tvoje strani? Imamo priporočila računskega sodišča, tvojih pa ne. Ah, die empfehlung des rechnungshofs. alles klar. Ja, ja, aha potem so to tvoja priporočila dobro. pozdravljam gospoda cvikla pristojnega člana evropskega računskega sodišča gospod cvikal želite kar takoj besedo? Ja, računsko sodišče je predstavilo posebno poročilo na seji septembra, pravzaprav nimamo več kaj dosti k temu dodati. Eh, kot je povedal poročevalec, eh, bi pomagalo, če bi imeli dodatne odzadne informacije. Mi smo v poročilu si ogledali, kaj se je zgodilo med leti 2002 in 2010, tako da to nima nič opraviti z trenutnim predlogom spremembe proračuna. Hvala lepa. Cela vrsta kolegov se je javila k besedi, najprej kolega Von. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot je povedal poročevalec, je ta tema trenutno zelo aktualna v Združenem kraljestvu, se pravi tema izračuna Benedeja. Njegovo poročilo za to prihaja ob pravem trenutku. Kolegi, verjetno veste, da je premijer eh, Združenega kraljestva izrazil šok nad eh, tem, da je na Evropskem svetu zvedel, da bo prispevek Združenega kraljestva povišan za 2,8 milijarde. milijarde. Eh, kakor veste, britanska vlada nasprotuje kakršnemu koli drugačnemu financiranju evropskega proračuna. Eh, prav tako so se v preteklosti strinjali z eh, dosedanjem izračunom, sami so dali na razpolago podatke in o novi številki so bili obveščeni sredi oktobra, ne pa šele konec oktobra. Uh, Nacionalni statistični urad v Veliki Britaniji, v Združenem kraljestvu je izjavil, da so že maja seznanili britansko vlado z tem novim izračunom, eh, tako da je eh, britanska vlada to vedela že dolgo in eh, ta šokiranost Davida Camerona Na Evropskem svetu je bila popolnoma zaigrana. Se pravi, poročilo prihaja v pravem času, porajajo pa se vprašanja v zvezi z Eurostatom in komisijo. Morda bi tudi oni morali prevzeti del odgovornosti, kajti sedaj vlada zmeda in vsak kaže za prstom na nekoga drugega. Uh, preverjanje podatkov ni dovolj strukturirano, revizije niso dovolj preočene uh, eh, in ni doslednega pristopa strani posameznih držav članic. Eh, no, zanima me mnenje komisije o tem. Moramo pa v imenu našega odbora zastaviti določena vprašanja komisije. V prihodnosti si želimo več jasnosti. Naprimer, eh, kako tukaj upoštevamo element gospodarstva na črno, recimo. To je eden izmed elementov, ki lahko spremeni izračun. Moramo uh, vprašati tudi o časovnici izračuna in spremembi izračunov. Recimo, ali lahko dobi država članica že vnaprej obvestilo o morebitni spremembi številk. Um, torej, mislim, da bi morali si ogledati način izračuna in obveščanja držav članic o tem. In pa še vprašanje transparentnosti. Tukaj ni nobene jasnosti, ko se pogovarjamo z državami članicami, z njihovimi ministri ali uradniki, ki se pogovarjamo z komisijo in vsemi drugimi, ki sodelujejo pri tem izračunu. Vse Uh, Ves čas dobivamo popolnoma raznolike odgovore. Mislim, da tukaj moramo dobiti več jasnosti, kdaj so narejeni ti izračuni in eh, kdaj prihaja do sprememb in v kolikšnem časovnem obdobju moramo biti o tem uveščeni. Hvala lepa, kolega Ali. Dekoli. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice, spoštovani predstavniki računskega sodišča. Najprej bi rad čestital računskemu sodišču za to posebno poročilo hvala za pristop, ki ste ga obrali v tem poročilu. Če želimo zbrati dovolj sredstev za proračun Evropske unije, potem potrebujemo robusten, dosleden sistem za ocenjevanje eh, BND-ev držav članic. Prave informacije so tukaj bistvenega pomena. Vlastna sredstva na osnovi BND predstavljajo približno 70 odstotkov proračuna Evropske unije. Z tega vidika se mi zdi čudno, da je računsko sodišče odkrilo tako velike vrzeli v primerjavi s podatki eh, komisije, tako glede strategije preverjanj, kot tudi eh, samega postopka preverjanja. Te razmere so še bolj zanimive, ko preberemo odgovor komisije. Komisija se ne strinja z večino sklepov računskega sodišča. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak zdi se mi, da imata ti dve institucije popolnoma drugačen pristop, tako metodološki, makroekonomski in tudi uh, upravni vidik je popolnoma drugačen. In z tega vidika imam dve vprašanji za računsko sodišče. Po te negativni oceni Eh, odbora za BND, ki vsebuje tudi predstavnike držav članic, eh, nacionalnih statističnih uradov in mu predseduje Eurostat. Redno dobivamo statistične informacije o teh institucijah in situacija bi lahko bila še slabša, če govorimo naprimer o malce eh, bolj natančnih podatkih. Naprimer, Eh, pariteta. Imamo tudi nekatere mednarodne organizacije, ki podajajo makroekonomske informacije za države po svetu, naprimer Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, eh, CIA in drugi. Ti podatki bi morali biti primerljivi z Eurostatom. Na koncu bi rad končal na pozitiven način. Če si pogledamo odgovore komisije, tam vidimo, da komisija govori tudi o eh, devetih glavnih priporočilih računskega sodišča. Kljub nekaterim nestrinjenjem komisija priznava, da so ta priporočila pomembna in se strinja, da jih bo upoštevala. Mislim, da bomo s tem izboljšali stanje in izboljšali usmeritev tega pristopa, izboljšali tudi učinkovitost preverjan komisije. Hvala. Kolegina Ajala Sender. Hvala lepa, Ajala Sender. Ti, <clears throat> gracias, presidenta, si bo nujo gracerle. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala gospodu Stasu za upravljeno delo, hvala tudi računskemu sodišču za to, da ste izpostavili trenutno stanje. Mislim, da moramo vedno znova obravnavati proračun Evropske unije. Ob, eh, obravnavam predvsem Eh, porabo, pogledati si pa moramo tudi, kaj se dogaja eh, više, če tam obstajajo kakšni pomisleki in težave. Imamo vprašanje za komisijo in za računsko sodišče. Govorimo o letu 2002. Tudi v moji državi smo imeli škandal zaradi gospodarske situacije in tako dalje. Sedaj govorimo tudi o nezakonitem gospodarstvu, o prostituciji in tako dalje. Malce težko je bilo razumeti, kaj točno se dogaja. Zanima me torej, če vse to vpliva na izračune za leto 2012, če je nepravilen postopek vplival na vse to. In pa še nekaj, imamo težavo s plačili. Zdaj, v sedanjem času. In glede na to, da imamo sedaj nove podatke o tem, eh, kdo mora koliko prispevati v proračun. Verjetno ni Združeno kraljestvo edino, ki eh, mora prispevati več. Verjetno podobno velja za druge države. Zanima me, kakšne so te zamude in eh, če te nove številke upoštevajo vse elemente. Ein interessantes Fragenbündel für die Hvala. Zelo zanimiva vprašanja za komisijo. Lepo prosim predstavnika Eurostata, da odgovori. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. My... Najlepša hvala, gospa predsednica. Moje ime je James Whitworth, delam v Eurostatu, sem vodja enote za statistiko za upravne namene. Do, dolg naziv, ampak tako pač je. Hvala, da ste me povabili na današnjo sejo. Takoj bi se dotaknil enega od komentarjev gospoda Stasa. Če se ne motim, je dejal, da je prišlo do velikih napak pri nacionalnih eh, računih. Sistematičnih napak ni, ampak seveda podatke o nacionalnih računih eh, dobivamo iz različnih virov. Naslov poročila računskega sodišča kako zagotoviti pravilnost podatkov o BND, ni ravno pravi naziv. Težko je to uh, vedeti. Mislim, da bi bilo bolje, da bi govorili o uh, ocenah nacionalnih računov, te bi določili in tako bi veljalo. Pred kratkim smo upeljali nove standarde SA 2010 ti standardi zahtevajo, da države članice spremenijo številke vse do leta 1995, eh, Finska je šla vse do 70 let, Francija še dlje. Gre torej za korigiranje starih številk. Ampak do tega eh, pri tem nikoli ne bomo prišli do dna. Statistika ne more biti nikoli popolnoma pravilna, ampak mora biti uporabna in to je naša naloga. Statistiko želimo zagotoviti eh, v tej meri, da bo uporabna. Dotaknil, dotaknil bi se še nekaterih drugih komentarjev gospoda Stasa in eh, poslancev in poslank. Računsko sodišče je podalo nekaj priporočil glede eh, samega postopka in časovnice. Eh, pripravljen je bil tudi načrt za izvajanje. Mislim, da poročilo gospoda Stasa da gre predaleč, kar se tiče eh, kakovosti dela držav članic. Eurostart spoštuje načelo enake obravnave. Ne strinjamo se z drugimi komentarji. Strokovnjaki eh, na nacionalni ravni in vsi ostali sodelujejo v vsaki fazi našega dela. Na misijah v eni državi vedno sodelujejo opazovalci iz druge države, na to eh, določimo tudi eh, ukrepe in eh, delo odbora za BND je pregledno. Vsi dokumenti, vsi predlogi so obravnavani v odboru za BND. Kolegi v odboru imajo priložnost, da analizirajo podatke drug drugega v tem odboru in na to ugotovijo, če so ti podatki primerljivi za eh, uporabo za lastna sredstva. To počnemo vsako leto. Vse države imajo torej priložnost, da obravnavajo podatke, eh, ki so na voljo, ugotovijo, če so ti podatki, te informacije primerne za nacionalne račune. To velja že 25 let in to brez doma ne bi veljalo, če držav članic ne bi obravnavali enako vredno in pošteno. Računsko sodišče ni našlo veliko primerov uh, napačne obravnave um, oziroma napačnega, eh, napačne uporabe standardov e SA. Nekateri primeri so bili specifični za nekatere države članice, nekateri pa so veljali za vse posplošeni. In tam so bili pridržki upravičeni. Čaka na še nekaj dela, to je res. Delo, ki smo ga doslej opravili pri teh primerjih, ni razkrilo eh, nekega velikega učinka na popolno eh, vsoto BND. Mislim, da je bilo napake približno ni celih nič ena odstotka, kar je eh, pod pragom zanemrljivosti Eh, ki ga uporablja računsko sodišče, se pravi 0,2 odstotka. Učinek bi bil tako ali tako minimalen, ker so bili takoj uporabljeni pridržki za te podatke, ker smo najprej želeli ugotoviti, v kakšni meri je prihajalo do napak. Komisija je prav tako zagotovila, da so države Eh, članice spremenile in prilagodile nekatere podatke, ki so bili sporni. Strinjamo se, da je pomembno vprašanje časovnice. Predvsej bolj pomembno kot pa manjše nejasnosti pri tolmačenju. Gre za vprašanje zmogljivosti na nacionalni ravni in na ravni komisije. Zadnji dogodki v zvezi z rebalansom proračuna so to prav tako pokazali septembra letos smo zagotovili izboljšavo uh, virov informacij. Novi standardi SA izboljšujejo kakovost teh podatkov in prišlo je do več revizij podatkov za BND od leta 2002 do 2012. Ali lahko prosim berete malce počasneje? Tako ali tako vam je težko slediti in tudi tolmači imajo veliko težav. Se pravi, čujem, gospa predsednica. Naj spregovorim torej o časovnici. Časovnica je precej pomembnejša časovnica, o kateri je govorilo računsko sodišče, kot pa eh, manjše težave pri tolmačenju standardov SA. Mislim, da lahko to vprašanje rešimo. Gre za vprašanje sredstev tako v komisiji, kot tudi eh, na ravni nacionalnih statističnih uradov. V zadnjih tednih smo eh, ugotovili, da je časovni rok, ki so ga imele države članice, da popravijo podatke, skupaj z izboljšavo viro podatkov pripomogel k izboljšanju stanja. Prišlo je do številnih revizij podatkov. Ena od držav članic je spremenila podatke BND za uh, leta 2002-2009 za približno en odstotek 1,5 odstotka. Nekatere države so spremenile podatke za več kot 5 odstotkov. Sedaj pa bi se rad dotaknil nekaterih vprašanj poslancov in poslank. Gospodarstvo v senci. To je zelo zahtevno vprašanje in gospodarstvo v senci je zelo zahtevno. Eh, obširno prave opredelitve tako ali tako nimamo. Osredotočil se bom na vprašanje tako imenovanih nezakonitih dejavnosti, ki so bile predmet razprav v zadnjih tednih. O tem razmišljamo že več tedno. To je del SA od leta eh, oziroma od standardov SA 95 naprej razprava gre v eno in drugo smer. Nekateri pravijo, da je nemoralno, da vključujemo te elemente v nacionalne račune, drugi uh, so stroži. Mislim, da moramo biti strogi glede na to, kaj piše v zakonodaji. Zakonodaja pravi, da moramo v te račune vključiti tudi nezakonite dejavnosti. Potrebovali smo nekaj časa, da smo se odločili, katere uh, dejavnosti so pomembne in uh, najpomembnejše v bistvu. Tri najpomembnejše ki vplivajo na BND, so proizvodnja in preprodaja drog, prostitucija in pa nezakonita trgovina s tobakom in alkoholom. Na to smo se dogovorili tudi v smernicah in sicer v smernicah, ki bi naj veljale za oktober. Eh, O tem smo se dogovorili oktober 2012. Vse države članice bi morali to začeti uporabljati od septembra naprej in mislim, da so se države članice potrudile in to naredile. Sedaj pa bo delo Eurostata še teže. Pogledati si moramo namreč metodologijo, ugotoviti, če je usklajena s smernicami, ki smo jih določili, ugotoviti moramo tudi, če uh, podatki, ki smo jih dobili, sledijo tem smernicam. Drugo vprašanje, ki sem ga dobil, se je nanašalo na časovnico. No, Odbor za BND bo zasedal oktobra, tako da bo naše delo končano. Podatki, ki jih imamo, so v surovi obliki, eh, gre za nacionalno valuto, vsega ne prenesemo v evre, eh, ampak generalnemu direktoratu za proračune predamo takšne surove podatke. Eurostat zbira statistiko o BND, na to, ko gre pa za prispevke za proračun, to nalogo prevzame generalnih direktorat za proračun in to dobro deluje že četrt stoletja. Glede drugih ponudnikov informacij, drugih virov informacij, lahko govorim naprimer o mednarodnem denarnem skladu, skladu o CIA ne morem kaj dosti povedati. Merila, ki jih uporabljamo, so mednarodna. Določa jih eh, sistem Združenih narodov za nacionalne račune. O tem se dogovori statistična komisija OZN. Pri tem se uporabljajo podatke OECD, Mednarodnega generalnega sklada, Svetovne banke, Eurostata in e, Evropske komisije. Vsi sodelujejo pri določanju teh standardov. Standarde na to prevedemo in e, opredelimo za uporabo v Evropi. Eh, in ta sistem je sedaj začel veljati letos. Slišali smo tudi vprašanje glede pristopa, čež da je naš pristop drugačen kot pa pristop računskega sodišča. Mislim, da se Eurostat in računsko sodišče eh, bolj pogosto strinjata, kot pa je videti v tej razpravi. Pogosto dobivamo dobro statistiko. Mislim, da obstajajo nekatera pomembna vprašanja, Eh, ki so jih izpostavili, podali so nekatere priporočila in tem bomo sledili. Sedaj smo začeli z novo fazo preverjanj podatkov o BND in mislim, da je to idealna priložnost za to, da upoštevamo njihova priporočila. Res pa je, da se razlikujemo glede tega, da so oni računovodje, mi pa smo eh, ljudje, ki se ukvarjajo s statistiko pogosto ne gledamo na eh, prave transakcije pri našem delu, naprimer področje eh, stanovanj. Pri tem uporabljamo morebitne eh, vsote nepremičnin, ki jih morda lastnik stanovanja plačuje sam sebi. Ne gre za realne številke in ravno zato nimamo vedno popolnoma enakih stališč kot pa računsko sodišče mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj, sem pa seveda eh, pripravljen odgovoriti tudi na druga, če bom to lahko naredil. Eurostat bo seveda sodeloval s tem odborom v kakršnikoli možni meri, ampak samo glede statističnih vprašanj. Drugih vprašanj ne moremo reševati, ne moremo govoriti naprimer, naprimer o tem, eh, kakšni so prispevki k proračunu. Pomagali vam bomo v najboljši možni meri. Hvala, gospa predsednica, in se upravičujem za začetno eh, preveliko hitrost. Še kolega? Hvala, gospa predsednica. Moje ime je Anti Surtja, prihajam iz Generalnega direktorata za proračune. Sem vodja, vodja enote, ki je odgovorna za lastna sredstva na osnovi BND in eh, DDV. Slišali smo vprašanje v zvezi s prispevki, ki se sedaj pogosto pojavljajo eh, v medijih. Kakšna je časovnica teh prispevkov, teh plačil? Morda lahko razjasnim sistem, ki trenutno obstaja in velja. Zakaj gre pri teh plačilih? Povezana so z bilancami za DDV in BND. In gre za sistem financiranja proračuna eh, Evropske unije, gre za lasna sredstva na osnovi BND in DDV. Letni prispevki držav članic temeljijo na ocenah DDV-ja in eh, BND-ja. In šele naslednjo leto države članice pošljajo dejanske podatke na osnovi BND in DDV. Ko komisija prejme te podatke za DDV julija, te podatke dobimo v generalnem diratu za proračune, podatke države članice do 26. septembra na to pošljajo podatke tudi Eurostatu. Ko podatke preverimo in ko podatke o BND potrdi odbor za BND, kjer sodelujo tudi statistični uradi držav članic, naš generalni direktorat izračuna bilance za TDV in BND izračunamo torej vsoto, ki bi jo morala država plačati v prejšnjem letu, pri tem pa uporabljamo dejanske podatke, ki smo jih, jih eh, v naslednjem letu prejeli. Takrat pa lahko na to bodi si dodamo, bodi si um, ehm, oduzamemo vsote, uh, ki smo jih izračunali. Časovnica izhaja iz zakonodaje Evropske unije o lastnih sredstvih, ker najdemo časovne roke, ki se jih morajo države članice držati, ko pošiljajo podatke komisiji. Na ta način torej izračunamo prilagoditve za prejšnjo leto, računamo pa tudi eh, prilagoditve za štiri prejšnja leta, če je prišlo do sprememb pri podatkih o BND in DDV. Lahko pa gremo celo dlje v preteklost, če je država članica vložila pridržek. Naprimer, na podlagi preverjan Eurostata smo prišli do uh, sklepa, da je treba izboljšati podatke držav članic, Eurostat vloži pridržek in na to lahko uh, prilagodimo podatke, ki so starejši od 4 let. In to se je sedaj zgodilo. uporabili smo številne od teh pridržkov. Komisija torej ponudi izračune za vse države članice, ampak zgolj potem, ko smo podatke prejeli in zgolj potem, ko je odbor za BND podal svoje mnenje glede primernosti podatkov za posamezne države članice. To je vsakoletni postopek. Ta bilanca je za nekatere države članice pozitivna, za druge negativna. Na to pa morajo bilanco poplačati eh, prvi delovni dan. Gre za tehnični ukrep na osnovi trenutno veljavne zakonodaje. Letošnje leto pa je posebno, ker je rezultat pri izračunu bilanc zelo visok zaradi razlogov, ki jih je izpostavil kolega iz Eurostata. Nanaša se torej na velike eh, prilagoditve revizije, ki so jih države članice opravile pri podatkih o BND za prejšnja leta. Skupaj imamo vsoto 9,5 milijard evrov za BND in DDV in ta vsota mora biti poplačena v prvem delovnem dnevu decembra. Omenjali smo že predlog spremenjenja proračuna številka 6. To je bila reakcija komisije na to visoko vsoto. Komisija je hitro pripravila rebalans proračuna, s katerim želi vključiti in upoštevati ta dodatna plačila držav članic že v letošnjem proračunu, kar pomeni, da bomo s tem zmanjšali plačila na osnovi BND, tista standardna plačila za letošnje leto ta rebalans bi bil torej neutralen, povečal bi dohodke strani bilanc, ki smo jih zračunali, zmanjšal pa eh, prispevke za letošnje leto na osnovi bendi. Takšno je ozadje tega vprašanja plačil. Gre za tehnično posledico trenutne zakonodaje na področju, na področju lastnih sredstev. Hvala. Dank. Jetzt gilt es, fröhlich zu bleiben. Hvala lepa. Ostanimo pri stvari. Zakaj je tako dolgo trajalo, da ste pripravili mm, izračune za leto 95 in od leta 95 naprej? In oba govornika lepo prosim, da svoje odgovore podata tudi v pisni obliki, zato ker je vse skupaj nekoliko zapleteno. Nihče drug se ne javi v besedi, zato lepo prosim, da odgovorite na vprašanje, zakaj to tako dolgo traja. S tem je pa povezano tudi pričakovanje. da boste mm, te pomisleke, te pridržke, ki jih imamo, Eh, upoštevali. Že zelo dolgo jih ponavljamo in vprašanje je, ali lahko izhajamo iz tega, da bodo ti pomisleki nekoč izginili iz dokumenta ali pa bomo to morali preprosto sprejeti. In še Ines, izvolite. No no, Najlepša hvala. Sama nisem strokovnjakinja za statistiko. To moram priznati, tako da ne razumem vsega glede Eh, tega rebalansa proračuna glede preloga spremembe proračuna številka 6. Države članice dolgujejo eh, denar Evropski uniji, bodi si od leta 1995 naprej, bodi si od leta 2002 naprej, ne vem, zaradi eh, predloga spremembe proračuna v višini 9,5 milijarde, ampak na to imamo ta rebalans, ki pomeni, da države članice ničesar ne dolgujejo. Ne vem, to se ne sliši preveč dobro za davkoplačevalce. Ali eh, ta denar dolgujejo ali pa ne. Nisem popolnoma razumela vse te tehnične razlage. Če nam dolgujejo denar, potem bi morala ta sredstva biti poplačana. Bart Stas. Ik, ik ben blij. Najlepša hvala. Sam sem zadovoljen z razlagami, ki smo jih eh, dobili. Je pa res, da je ta zadeva izjemno zapletena. Jutri bo potekal svet ministrov za finance. In verjetno bo ta točka obravnavana na dnevnem redu, glede na to, kaj se je dogajalo v Evropskem svetu in glede na izjave nekaterih eh, ministrov in eh, premijejev držav članic. ministri za finance so dobili nalogo, da to obravnavajo in verjetno bo potekal tudi briefing. Gospa Georgijeva bo jutri zjutraj eh, morala pojasniti, zakaj gre. Mislim, da bi morali v odboru za proračunski nadzor pregledati te razlage, ki jih bo komisarka Georgijeva jutri podala finančnim ministrom. Na ta način bomo bolje razumeli, kaj se dogaja, na ta način bomo dobili tudi jasen opis tega, kar eh, zahteva naša predsednica. Imeli smo tudi izmenjavo elektronske eh, pošte s predstavniki komisije. Mislim, da bi v dokumente morali dati še kakšno tabelo več gre za dokument, ki se nanaša na 9,5 milijarde evrov, na plačila, ki jih morajo države članice opraviti do prvega delovnega dne decembra. Potrebujemo torej nekakšno preglednico od leta do leta, po le, vsakem letu. Eh, hočemo vedeti, kakšno je bilo stanje za vsako državo članico posebej želimo vedeti tudi, kako je ta razpredelnica nastala, odkot ste dobili podatke. Moje vprašanje za komisijo je jasno. Zanima me, če bomo dobili v pogled v dokument gospe Georgijeve, na podlagi katerega bo gospa komisarka jutri pripravila predstavitev za finančne ministre rad bi imel ta dokument, ki predstavlja stanje po posameznem letu. 20. novembra bi morali na naši seji to točko ponovno obravnavati, takrat bomo imeli na voljo več informacij. Šef Puhalda, graf. Glavni računovodja, graf je tukaj, on je tudi član kabineta. Oba prosim, da podate odgovore tukaj. No, sedaj ne govorimo tudi o sanskem moštvu, o, tem, o moštvu, o tem smo govorili včeraj. Gospod Cvikli, izvolite. Chair, of... Gospa predsednica, nekaj komentarjev ima. Rad bi se skliceval na mnenje sodišča iz leta 2012 o spremembi priloga sklepa sveta o vlastnih sredstvih. V prvem odstavku pravimo, da je trenutni sistem financiranja Evropske unije zelo zapleten, obstaja veliko pomakanje preglednosti. Kar se tiče posebnega poročila, predstavnik komisije je imel prav. Takšen je naziv eh, poročila, ali kako zagotoviti pravilnost sistema BND. Ampak na to piše tudi ugotoviti, kako učinkovit je sistem komisije. Dejali smo, da bi eh, bolje strukturiran sistem izboljšal eh, učinkovitost preverjanja komisije. Trenutno smo imeli 114 eh, posebnih priporočil. Nismo računovodje, smo revizori in v posebnem poročilu želimo prispevati k razpravi o odgovornosti, ki danes poteka. V tem kontekstu smo zelo previdno analizirali delo Eurostata in Generalnega direktorata za proračune. O tem smo se veliko pogovarjali, pripravili smo tudi priporočila skupaj s komisijo. In v tem kontekstu želimo ugotoviti, kako se bodo ta priporočila izvajala v trenutni fazi revizije, s tem bi namreč izboljšali učinkovitost dela komisije. Hvala. Gospod Braus, odgovorite na vprašanje, lepo prosim. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je glavno vprašanje zame vprašanje teh pridržkov, zakaj je trajalo tako dolgo, da smo jih obravnavali, zakaj so tako dolgo veljali. Kot je računsko sodišče pravilno povedano, je bila ena od težav dolžina prejšnjega cikla preverjanja. Prvič smo revidirali 13 držav članic, tudi to je treba povdariti. Prvič, ko opravljaš preverjanje nacionalnih računov, eh, gre malce počasne, počasneje kot eh, drugič, tretjič in te, četrtič. Drugi razlog je ta, da so bili pridržki uloženi na koncu tega eh, cikla preverjanja, zgodaj leta 2012. Časovni rok smo na to dali eh, v mesec september 2014. Morda to mi ni bila najboljša od, uh, ideja, morda si lahko, uh, eh, si lahko o tem pogovarjamo v prihodnosti, ampak državam članicam smo dali približno dve leti, da so rešila te zapletene težave. Prva analiza je pokazala, da je velika večina držav članic odpravila težave, ki smo jih vzpostavili. Nekatere tega niso naredile in s kolegi iz direktorata za proračune se bomo o tem pogovarjali. Kakšen ducat ali pa dva uh, pridržkov nismo razrešili ali pa so bili razrešeni zgolj delno enota za preverjanje podatkov BND Eurostata bo te podatke analizirala. Eh, dejali smo, da se bomo osredotočali naprimer na nezakonite dejavnosti, ugotovili bomo, če je metodologija pravilna, če eh, države članice uporabljajo pravilno interno metodologijo. In upamo, da bomo pri naslednji fazi sprejema podatkov septembra 2015 razrešili trenutna vprašanja, glede na to, kakšne vire imamo v naših ekipah in glede na to, s kom sodelujemo v državah članicah. Zanimalo vas je, če bodo ti pridržki tam, kar obstali uh, do konca sveta? Ne, brez dvoma ne. Poskušali bomo eh, pospešiti ta sistem. Omenili ste leto 1995 dve državi članici, sedaj je eh, tam samo še ena, sta imeli pridržke za prejšnji cikel preverjanja podatkov BND. In gre zgolj za to, da določena država članica ni eh, mogla pravočasno rešiti teh pridržkov. Državam članicam vedno znova um, govorimo, da je treba pridržke omakniti do določenega časovnega roka. Nimam pa vedno eh, pravnih temeljev za to. Ampak naredili bomo vse za to, da se eh, to ne bo zgodilo. To je veljalo za Združeno kraljestvo in za Grčijo leta 1995. Trenutno tega v trenutni fazi ni. Nimamo namreč Eh, dovolj eh, človeških virov, da bi obravnavali tri faze preverjanja naenkrat. Hvala lepa. Gospod Graf, izvolite. You, Chair, uh, the, uh... Hvala, gospa predsednica. Omenili ste računovodsko enoto komisije in pa di generalni direktorat za proračune. Naj se uh, dotaknem poročila računskega sodišča v posebnem poročilu in pa v poročilu, o katerem smo govorili včeraj, jasno vidimo, kakšno delo opravlja računsko sodišče z vidika BND. Na kratko, analizirajo vse številke, ki so bile potrjene v odboru za BND in na to se te podatke pošle generalnemu direktoratu za proračune. Oceni, vsote, ki jih eh, morajo plačati države članice. In eh, vedno smo dobili čisto mnenje eh, revizorju. Stopnja napake je bila nič odstotkov. Tako poskrbimo, da so podatki natančni in točni. Gospa predsednica, gospod poročevalec, povedali vam bomo, kako je bila vsota izračunana in seveda se moramo vrniti v pretekla leta, da razumemo, do česa je prišlo. Te vsote pa bomo povezali tudi s prilogom eh, spremembe proračuna, ker ni vedno najlažje razumeti, kakšne so kompenzacije različnih vsot in tako dalje. Želimo vam dati v pogled v eh, nek jasen sistem teh vsot, želimo vam pokazati, kakšne vsote Eh, so bile izračune in kakšne vsote morajo biti poplačane. Hvala. Hvala. Še kdo? Generalna direkcija proračun v zvezi s pomisleki. Prej je bilo videti, kot da ste želeli še kaj povedati, zato sem vas vprašal. V zvezi s tem predlogom spremembe proračuna, zakaj ne zahtevamo plačil. To ni odločilno vprašanje tukaj. Odločujoče za proračun Evropske unije je raven odhodkov. Raven prihodkov pa mora potem temu slediti. Vedno je torej določeno pri pri ravni odhodkov. Če je prihodkov več, bo to v presežku in to se potem vrne državam članicam. To je bilo tisto, o čemer smo govorili pri spremembi proračuna. 9,5 milijarde dodatnega zneska imamo pred seboj. Če tega ne vključimo v proračun kot eh, dohodke, potem bo to presežek. In To bo potem vrnjeno državam članicam naslednje leto. Plačila za nekatere države članice so tako visoka, da se nam je zdelo bolje, da to v proračun vključimo že letos, zato da bo to dopolnilo njihova običajna plačila v okviru BND in njihova dejanska plačila bodo nižja. za proračun Evropske unije kot tak, pa to ne vpliva na raven prihodkov. Kako je povedal gospod Kraf, bomo pripravili sporočilo v zvezi s tem. Takoj po zasedanju vam lahko to zagotovim poročevalcu. Vsaj. Hvala. Sí, vamos a ver. Yo desde luego me, me, me vuelvo loca con. Hvala lepa. Še vedno mi ni popolnoma jasno, imamo problem s plačili ali ne. Včeraj je računsko sodišče jasno povedalo, ko smo govorili o razrešnici za leto 2013. Ni jasno, ali bomo lahko plačali račune. Sedaj pa imamo morebiten presežek. Imamo probleme z plačili, ni jasno, ali bomo ta plačila lahko izvedli, ali bomo imeli dovolj denarja za to. Ne vem, zakaj dopuščamo, da ljudje ne, ne plačujejo svojih dolgov. Če obstaja vrzel, potem mora rebalans proračuna zagotoviti, da bomo plačali tiste obveznosti, ki jih morda ne bomo mogli plačati. Če bo vse ostalo enako, kakor smo slišali, me zanima, zakaj je gospod Cameron na naslovnicah vseh časnikov in govori o teh plačilih. Če nobenega problema ni, ne vem, zakaj se gospod Cameron tako razburja. Če bo vse mogoče razumeti v dokumentu, ki nam ga boste poslali, odlično. Predvsem želim to razložiti svojim voljivcem. V redu, morda lahko to razložite vi nam, ampak prosim, da to predstavite v takšni obliki, da bom lahko to razložila jaz svojim voljivcem, zato ker če gospod Cameron pravi, da ne bo plačal, potem se pojavljajo težave. Gospod Celer. Mikrofon. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. dolgo se že ukvarjam s proračuni in uh, seveda lahko izplačilo izvedem, če imam dovolj finančnih sredstev. Zagotoviti moramo, da prihodki krijejo načrtovane odhodke. Če imam več prihodkov, potem lahko tekom leta razmislim, kaj bom s tem storil in uh, morda lahko kaj okrepim, ali pa to prenesem v naslednje leto, ali pa to sistematično vračam. To je ta uh, dilema, ki jo imamo. Zato, ker so prihodki in odhodki ločeni. Ampak v trenutni razpravi se zdi, da imajo nekatere države članice možnost, da dobijo denar nazaj, druge države članice pa bodo zaradi novih pravil morale uplačati dodatna sredstva. To ima posledice ne samo na prihodke, ampak tudi na odhodke. Tisti, ki bi morali plačati, če sedaj ne plačajo in rečejo, da je to igranične vsote, potem izhajam iz tega, da tisti, ki so upravičeni do povračil, prav tako ne dobijo nič, kajti drugače bomo v težavah, če bomo samo vrnili denar, dobili pa nič. Po eni strani govorimo teoretično, ampak proračun je tudi zelo praktično vprašanje in uh, zato želim vedeti, koliko imamo na voljo realno, oziroma smo imeli leta 2013, koliko imamo leta 2014 in 2014 s kolikšnimi zneski lahko računamo za leto 2015. To je eh, tisto kratkoročno finančno načrtovanje, o katerem govorim. Hvala. Well, this is linked to the... Hvala. To je povezano s sistemom proračuna Evropske unije. To je proračun, ki temelji na odhodkih. proračunska oblast določi višino odhodkov in to določa tudi višino prihodkov. Vsak evro, ki je nad končno ravnjo odhodkov za posamezno leto, moramo vrniti državam članicam. Ne smemo ga porabiti. To je sistem evropskega proračuna in ta sistem se razlikuje od nacionalnih proračunu. Tako pač to deluje. Nekatere države članice pač računajo na te prihodke, izračuni se delajo na osnovi BND in v skladu z novo spremembo proračuna bi nekatere države članice morale plačati zelo veliko. Ta številka, ki se jo navaja v časopisih, ni popolna številka, ampak eh, je številka, ki bi jo bilo treba plačati na osnovi dopolnitve proračuna. Takšno je pač stanje. Vendar povedati moram, da je ta predlog spremembe proračuna sedaj v pogajanjih. To je del večjega svežnja in koliko vem, odbor za proračun že ve za ta predlog spremembe proračuna, mislim, da so bili obveščeni v ponedeljek. Kakor sem rekel, to je predmet pogajanj in uh, jutri bomo imeli zasedanje Ekofina, tam bo govora tudi o tem. Hvala. Ja, genau, heute ist das entsprechend. Danes imamo pogajanja, danes popovdan iskali smo še prostovoljce, če kdo slučajno ne ve, kaj početi danes popoldan, se lahko javite. Prav o tej temi bomo govorili tudi na javni predstavitvi, ki so jo organizirali socialisti, tako da bomo mm, pri tej temi ostali. Lepo prosim še enkrat, da nam pošljete odgovore v pisni obliki. Hvala lepa, s tem je konec te točke na dnevnem redu, sedaj pa točka 11. E-meeting in sicer predstavitev GD ITEK v Evropskem parlamentu. Kdo bo dobil besedo? Dobrodošli. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Dobro jutro, sem Pirpe Kölke, delam v GD ITEC in skrbim za lokalno spletno mesto. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim e-meeting. Gre za orodje za vaše delo. Gre za notranje orodje, ki ga nekateri verjetno poznate vsaj tisti, ki ste bili tukaj že ob koncu prejšnjega mandata, takrat smo imeli pilotno fazo te aplikacije. Sedaj pa je e-meeting na voljo za vse in za vse odbore v parlamentu. Kaj je e-meeting? To je aplikacija, ki zagotavlja dokumente za odbor v elektronski obliki. In sicer v obliki, ki jo je mogoče preprosto Mm, dobiti na vsaki napravi in tudi v vsaki obliki. Lepo prosim, da se pogovarjate zune dvorane, zato ker je to zelo moteče. Lepo prosim, da se pogovarjate zunaj. Hvala. You, yes, in, in meeting, uh, enable... in meeting nam omogoča, da delamo z elektronskim papirjem kadarkoli, kjerkoli, na kateri koli napravi. Dejansko je to podobno papirnatemu doseju, ki ga imate na mizi. To lahko uporabljate praktično enako kot papir. Tako pa bomo zmanjšali porabo papirja in završen papir papirnati dokumenti in elektronski dokumenti ima, imajo določene prednosti in pomanjkljivosti, seveda prednosti e-meetinga boste videli kmalo, ko bomo imeli kratko predstavitev. Aplikacija e-meeting je aplikacija, ki smo jo razvili v Evropskem parlamentu zato, da pomagamo izpolnjevati zahteve evropskih poslancev. To je tesno povezano z intranetom e-kemici ali e-odbor. To je orodje, ki dela že nekaj let, zagotavlja pa več eh, informacij in podatkov o delu odbora. Vodnike imate na mizah. Dnevnem redu pa smo pripeli tudi hitri vodnik z najosnovnejšimi navodili. Naj vam povem, kako lahko začnete z delom. Nekaj zadev morate vseeno poznati, Dalje vam bomo kratko predstavitev. Tisti, ki imate s seboj mobilno napravo, predlagam, da vzamete svoje mobilne naprave in eh, nam sledite. Prijavite se in se učite praktično. Sveda bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imate. Na voljo pa smo tudi s pomočjo na štiri oči, tako rekoč, če si tako želite. Informacije o stiku z nami lahko najdete v vodiču, ki ga imate v svojih dokumentih. Če predsednica dovoli, bi sedaj dala besedico kolegi gospodu Adiju, ki bo podal predstavitev. Hvala. Thank you. Hvala. Aplikacija je spletna aplikacija. To pomeni, da na svojo napravo ne nalagate nič. Preprosto v brskalnik utipkate tale naslov, naslov parlamenta, potem pa pošeljnica in e-meeting. Aplikacijo bom predstavil z iPadom, ampak eh, deluje seveda na vsaki napravi. Storil bom torej to, kar sem vam povedal, utipkal bom spletno stran Evropskega parlamenta. Aplikacija je interna, to pomeni, da je v okviru Evropskega parlamenta in dostopna je samo uslužbencem in poslancem Evropskega parlamenta zapisal bom svoje uporabniško ime in geslo, tukaj pač vi seveda upišete svoje uporabniško ime in geslo. Prvič, ko se prijavite v sistem, boste videli tale zaslon. To je uvodni zaslon in potem kliknete na Start. Mimo grede, Aplikacija deluje seveda tudi na pametnih telefonih. Eh, če je vaš telefon, telefon z nizko ločljivostjo, bo vse eno delovala. Na zgornji levi strani boste videli izbirnik jezika. Izberete si lahko jezik umestnika. Ob tem imate izbirnik odborov, to pomeni, da lahko aplikacijo e-meeting uporabljate za katerikoli odbor, dostopate lahko do dokumentov katerikoli odbora. Danes bomo seveda dostopali do dokumentov odbora. Kont in kako lahko vidite, se informacije iščejo dinamično in sicer iz vseh sistemov v parlamentu. Na levi strani lahko vidite koledar s sejami odbora. Zapisana je današnja seja, pa tudi seja 17. in 20. Dostopate pa lahko tudi do dokumentov prejšnjih sej. Mislim, da zadeve tečejo nazaj vse do leta 2010. Na desni strani lahko vidite dnevni red današnjega zasedanja in pred vsako točko je majhen znak plus. Če kliknete na ta plus, potem razširite posamezno točko in si ogledate njeno vsebino. Tukaj, na primer, imate dostop do dodatnih informacij. Vidite lahko vse dokumente, pa tudi imena poročevalcev in vse v zvezi s to posamezno točko. Če želite naprimer dostopati do enega do, od dokumentov, lahko izberete jezik, v katerem želite imeti dostop do tega dokumenta. Izbral sem italijansko različico in sistem odpre datoteko. To je zadnja različica dokumenta, ki je bila predložena in tudi validirana. Do, do teko lahko preberem in dejansko se prenese na mojo napravo, zato lahko s to datoteko storim, kar želim. Naprimer, lahko jo uprem v drugi aplikaciji in izvajam interakcijo z dokumentom. Lahko, naprimer, upišem svoje komentarje ali uh, označim del besedila ali karkoli. Z dokumentom lahko torej počnem praktično, kar želim. Ko zaključim, lahko, naprimer, ta dokument delim z drugimi vse modifikacije, vse komentarje lahko skupaj z dokumentom pošljem asistentu ali kolegici oziroma kolegu, zato da bo tudi ta videl ali videla, kaj sem storil. Takole to deluje, dokument z vsemi modifikacijami in spremembami boste poslali kolegici ali kolegu. Tako lahko uporabljate to aplikacijo. Sedaj se bom vrnil nazaj v aplikacijo samo. In dostopam lahko seveda do katerega koli dokumenta, o katerem govorimo. Zgoraj desno imamo menije. Naprimer, izbral sem pogled dokumentov, to pomeni, da bom videl samo dnevni red. Pogled eh, pripomk je zelo dober, kaj ti včasih mm, se poslanec odloči, da bo zadnji čas prinesel dokument seboj, ki ga prej nismo uspeli uvrstiti v sistem, pa vseeno ga lahko vključimo v okviru te kategorije. Če kliknem na povezavo e-kmeci, mi odpre bogatejši prostor, bogatejše mesto, to je mesto poslanecnega odbora in tam najdete več informacij in meeting se posveča samo odborom in zasedanjem. Spletno mesto odbora Kont je pa bogatejše. Tukaj imate mnogo več informacij, ki niso povezane samo z zasedanjem. Na levi strani, na primer, vidite različne menije, vidite lahko, kaj se trenutno dogaja, kakšni dokumenti, mnenja in poročila so bili že sprejeti in tako naprej. To so informacije, ki jih bomo uporabljali za to, da pripravljate dokumente. Tukaj mi sistem javlja, da moram preklopiti na način delovanja za mobilne naprave. Kind of Kakor vidite, so tukaj tudi osnutki poročil, ki jih morda ne vidite v aplikaciji e-meeting, ampak to je koristno za vas, zato da se pripravite na zasedanja. Naprimer, pri tem poročilu lahko dostopate tudi do mnen imate dostop do katerega koli postopka iz eh, zakonodajnega observatorija. Tukaj podatkov še ni, ampak eh, morda lahko najdete dodatne podatke o katerem koli drugem poročilu. Na voljo so tudi podatke in informacije o političnih skupinah, ki se ukvarjajo in so aktivne v tem odboru. Na voljo so tudi imena poslancev, asistentov in tako naprej. Spletno stran e-kemeti ureja sekretarjat odbora, oni imajo več informacij. In na levi strani, naprimer, imate omejeno območje, restricted area. Tam lahko, eh, naprimer, koordinatorji med seboj si izmenjujejo sporočila. To je kratko predstavitev e-meetinga in e-kemecija. Če imate kakšno vprašanje, lepo prosim, da se oglasite. Ja, dank, Hvala lepa, to je bila res dobra predstavitev. Lepo je, da nam poskušate olajšati življenje. Tam, kjer sem sama doma je povezava Wi-Fi zelo slaba, zato je zelo dobro, da tukaj skrbite za povezavo. Če si želim tam prenesti dokument, potem to traja zelo dolgo. Gospod Stoirer pravi, da je dneva že konec, preden dobim kakšen dokument. No, vse je lepo in prav, ampak uh, sama sem uh, bolj navajena starega načina dela. Dokumente si natisnem, zato da lahko vanje opisujem tudi opombe te opombe, to je bistvo problema. No, seveda pa ne želim uh, stati na poti napredka. Gospa Ajala Sender, izvolite. Hvala. Tudi sama imam morda enak problem, zato imam vprašanje. Zelo lepo bi bilo, če bi lahko dobili dokumente od zunaj, ne da bi se upisovali. Imamo intra in internet, ne vem, vse to je zelo skrivnostno. Mislim, da tudi gospod Gresle dobiva neke tajne dokumente, ki jih ne kaže drugim. No, šalo na stran. Hitro ste šli preko tistega dela o jeziku. Rekli ste, da je treba odpreti nekaj že, če želiš spremeniti jezik, ali je ta, to nekaj del sistema, ali moram uh, iti v umestnik, kaj moram storiti, nič mi tukaj ni jasno. Nam e-meeting pomaga pri tem, ali moramo to poiskati v brskalniku ali kakoli že. Eh, Hvala lepa. E-meeting vam omogoča dostop do podatkov in informacij, naprimer tukaj je dnevni red, potem pa imate na voljo dokumente. Dokumente odpiramo in tukaj se običajno naša interakcija konča, ampak tukaj dokument lahko samo preberete. Ampak, če želite dokument urejati, ga morate odpreti v eni od teh aplikacij ki jih je na voljo tisoče. Nima smisla, da bi to počeli mi, kajti veliko je brezplačne programske opreme in aplikacij že na trgu, ki vam omogoča, da to počnete. Adobe Reader, zelena ikonica, je brezplačna in je na voljo na vsaki napravi. Zato tega nismo storili mi. I, I just, uh, Samo še malo želim dopolniti to, kar je povedal kolega v zvezi z jeziki. Seveda imate dostop do vseh jezikov, v katerem je dokument na voljo. Ni vam treba vstopati v drugo aplikacijo, da spreminjate jezik dokumenta. Dnevni red in vsi dokumenti so neposredno na voljo v vsakem jeziku u ka tenim pač dokument na voljo. Sí, pero vamos a ver, el problema que, que yo le encuentro. Hvala lepa. Še vedno imam problem. Problem je naslednji. Vsi prvi koraki so zelo preprosti, dostop do dokumentov in tako naprej. Trije kliki in si pri dokumentu, ki ga iščeš. Vprašanje je, kako zagotavljamo dodano vrednost. Če ne bomo prišli do nekega skrivnega arhiva dokumentov, do katerega drugače nimamo dostop, potem ne vem, kakšna je prednost tega. Če si zadeve ogledam površinsko, ne vem, ali je to kaj bolje od tega, kar počnem običajno. Če dostopam da dokumentov preko zunanjega omrežja ne upisujem niti svojega gesla. Ne vem, zakaj je to bolje. Zdi se mi, čekaj, bolj zapleteno. Dostop do dokumentov že imam, grem na Europarl ali na spletno stran eh, odbora, dokumenti seje in to je to. Ne vem, povejte mi, ali sem morda kaj izpustila. Zato sem postavila to vprašanje. Za tiste, ki smo seveda neznalci na področju nove tehnologije. Morda bi lahko poskrbeli za preprostejši način spreminjanja dokumentov. Sedaj moram uporabiti aplikacijo Adobe ali kakorkoli se že imenuje. Neke prednosti tukaj ne vidim ampak v tem e-meetingu bi morda lahko imeli gumb za ljudi kot sem jaz, ki bi nas vprašal, ali želite dokument urediti, spremeniti in potem bi se morali odločiti, kje ga bomo shranili. Zelo lepo bi bilo, če bi to bilo malo bolj samodejno. Ta možnost bi morda bila dobra. Kajte, jaz in gospa Gresle neprestano upisujeva svoje opombe v dokumente. Zaenkrat se mi pač zdi, da raje do dokumentov dostopam na svoj star običajen način, ne pa preko tega e-kmetja. Če bi imeli dostop do tajnih o, dosijev, ki jih je odbor kont skril, v redu, če pa ne, potem pa ne vidim nekega smisla. Lepo bi bilo, če bi zlahka dobili dostop do nečesa kar bi nam omogočalo, da na hitro spreminjamo dokumente. Želite spremeniti dokument? Da, super. No, vsi dokumenti so javni, tisti, ki niso javni, pa jih tukaj ne boste dobili, zato ker sekretarja zahteva, da moramo iti v posebno sobo, da lahko dokumente preberemo. Izvolite. Da, prav imate prva različica e-meetinga je bila naslednja. Želeli smo zagotoviti nov način dela. To je velik izziv. Nekateri ljudje so nas vprašali, zakaj ne bi zagotovili preprost način za dostop do dokumentov. Da, lahko bi zagotovili dostop samo enim klikom. Ampak prva različica je to. Sedaj pa želimo povratna informacija od vas, zato da bomo videli več. Nekaj zanimivega je naslednje. Če nekdo danes prinese dokument in reče, da je treba o tem dokumentu govoriti, potem sekretarjat ta dokument natisne, poskenira in ga razdeli poslancem. No, s tem orodjem pa lahko dokument potisnete na naprave vseh poslancev. Zato je zadeva zelo preprosta in hitra. To pomeni, da nekdo prinese ključ USB, reče nekaj sem poskeniral, to želim deliti z drugimi in vidi lahko, da je mogoče ta dokument posredovati tudi drugim. Še ena povratna informacija je bila naslednja. Rekel je, da je na dveh odborih danes je v kontu, ampak eh, eno točko mora predstaviti v nekem drugem odboru. Zato je želel videti kurzor, ki bi pokazal, kje so v odboru deve ali v odboru imko, na primer. Želimo torej m, mm, vključiti ta kurzor, da vidimo, kje je odbor. Seveda, to je naša aplikacija, ampak računamo na vas, zato nam, da nam boste pomagali, da bo orodje še bolj uporabno in da bo imelo več dodane vrednosti kasneje. Tomači ne slišijo nič. Okay. Uh, uh, I, I to add, uh... Samo nekaj sem še želela dodati. Nobenih tajnih dokumentov ni vključenih v to, seveda tajni dokumenti obstajajo, pa tudi javni dokumenti obstajajo, ampak morda bi lahko, naprimer, govorili o kompromisnih predlogih sprememb. Veliko krat eh, govorite o teh kompromisih in tudi o njih glasujete. Treba jih obravnavati tudi tik pred zasedanjem in eh, to je mogoče čisto preprosto razdeliti v okviru e-meetinga prej pa bi morali naprimer natisniti te dokumente za vse in tako naprej. To je ena mogoča uporaba. Ampak mislim, da bi morali poskrbeti, da bo urejanje dokumentov preprostejše, zato da boste takoj lahko uvedli tiste spremembe, ki si jih želite izvesti. To tudi načrtujemo dodana vrednost vsega skupaj je naslednja. Zagotavljamo vam neposreben dostop do dokumentov posameznega odbora. Naslov si lahko upišete med priljubljene naslove, potem kliknete samo enkrat in vedno imate dostop do vseh zaseden odbora lahko si na spletni strani naredite tudi zaznamek na strani Europarla ali kjerkoli že, ampak na ta način boste vseeno lažje prišli do dokumentov. To je seveda odvisno tudi od tega, kar potrebujete, ampak. Če želite dokumente uporabljati tako kot na papirju, v redu, ampak na ta način ste prej in neposredno v stiku z dokumenti. Hvala. Perdón. Sí, es decir, si pongo el, el, el, digamos el icono en la, en la pantalla de inicio. Se pravi, če si ogledam to ikono na začetnem umestniku, kam me bo ta ikona privedla? Pridem do dokumentov v španščini ali moram najprej upisati svojo, svoje geslo? The application itself, so mean that if, for instance, now I, I click here. Aplikacija pomeni, da to aplikacijo lahko dodam k domačen, domačemu umestniku in potem to ustvari tam ikono, naslednjič, ko stisnete na to ikono, če ste že upisani, se pravi, morate se upisati, upisati morate svoje geslo in sistem si potem zapomni, kje ste bili na zadnje, zapomnil si bo vašo izbiro odbora in pa vašo izbiro jezika. Vsaj dva koraka bosta ostala. Vendar pa se še vedno morate upisati. Upisati morate svoje geslo, kajti aplikacija je interna. Um, če bi bila eksterna, potem bi imeli samo en klik in lahko bi šli direktno v to spletno stran. Tukaj se z vami strinjam, ampak ker je aplikacija interne narave, se morate najprej upisati in potem lahko delate, kar želite. Die, <laughs> ähm, ja, ja, vidim, da je vprašanje sejnih dokumentov se nekako sedaj preselilo v pisarne. Prej sem lahko dokumente šla iskat na neko določeno mesto, kjer so razdaljevali dokumente. Sedaj pa si moram sama natisniti dokumente, ki jih potrebujem. Zame je namreč bistveno, da dokumente dobim kar se da hitro. In uh, ko sem dobila tiskalnik v moji pisarni, so mi očitali, da natislem dvakrat več dokumentov kot vsi ostali. Se pravi, sedaj se je delo pravzaprav preselilo v pisarne. No, vsekakor pa je dejstvo, da ne preberejo vsi vseh dokumentov. In jaz bom dejansko to spremljala, koliko vas še bere dokumente v aplikaciji e-meeting. Že sedaj imam vtis, da se bere vedno manj in da bo to še upadlo. In lahko rečem samo, če je to rezultat tega in mitinga, potem uh, sem proti temu. In sem tudi borila proti temu, kajti če imaš dokumente že natisnjene, potem vsaj obstaja ta možnost, obstaja večja možnost, da bo kdo dejansko tudi te dokumente prebral. Torej, ponavljam, ne želim eh, ovirati napredka, ampak eh, vseeno se mi zdi pomembno, da lahko imaš dokument v rokah, da lahko kaj pripišeš, počrtaš in da lahko tudi kasneje še enkrat, eh, še enkrat uporabiš ta dokument. Torej, moram vam reči, da se jaz po dveh letih še vedno zanašam na natisnjene dokumente, ampak morda pa mi lahko pokažete, kakšen, na kakšen način lahko na mojem iPadu shranim dokument, zato da se lahko kasneje vrnem k njemu. Um, ali morda veste, koliko elektronske pošte v povprečju dobi poslanec? Eh, jaz spoštujem tiste poslance, ki uspejo, ki uspejo redno brisati e-maile, jih urejati. Eh, glede na to, da dobimo na tisoče le takšne elektronske pošte, jaz tega ne uspem. No, ampak spet ponavljam, nočem ovirati napredka, vse skupaj bom kritično spremljala, ampak morda bi bilo dobro, če bi poprašali poslance o tem, kakšno usposabljanje potrebujejo za to, da bi znali upravljati za svojimi dokumenti. Eh, jaz bi že potrebovala kakšno usa, eh, usposabljanje, namreč sem popoln samouk, ko gre za računalnik. Ja, gospod Vali, ko sem jaz začela delati z računalnikom, se vi verjetno spoh še niste rodili ampak eh, vseeno izvolite besedo. Pozorno sem prisluhnil prezentaciji. In veliko je bilo podanih pripomb k tej prezentaciji. Um, včasih naletimo na določene probleme v zvezi z našimi dokumenti. E, mi bi vam lahko podali številne predloge glede tega, kako bi se lahko rešili papirja tukaj v parlamentu. Hvala lepa. Ali želite še kaj dodati? To, to, uh, that, well, uh, Ja, želela sem dodati samo še to, da papir seveda še vedno obstaja, nismo ga popolnoma opustili in sedaj je pravzaprav odvisno od vas, kako želite delovati kot posamezniki in kot odbor. Ničesar vam ne usiljujemo, mi pač ponujamo to aplikacijo in želimo jo še bolje razviti. Vemo, da gre za veliko kulturno spremembo in da ima pač vsak svoje, svoje metode dela. Tak to seveda spoštujemo. Ampak kot vemo, povsod se stvari razvijajo, nove napravice prihajajo na trg in ponujajo številne koristi in od tega lahko imamo korist vsi. Vesela sem, da sem imela to možnost, da vam predstavim aplikacijo. Gospod Vali, Eh, no, se veste, da obstajajo določena orodja, recimo z Google Driveom lahko mm, pripravljate tudi vaše zapiske, zato da se izognete potrebi po papirju. Eh, na ta način lahko kopiramo to, kar so že uvedla velika podjetja. Oni so tukaj veliko pred nami in so razvili celo vrsto orodja. No, Google Drive je recimo aplikacija, s katero lahko eh, k dokumentom dodajate tudi zapiske. Da, Hvala lepa, ta predstavitev je bila zelo zanimiva. Um, no, ampak jaz že mislim, da bi morali vsaj poskrbeti za to, da bodo tiskalniki dobro delovali v naših pisarnah, zato da bomo lahko še naprej tiskali dokumente. Tako, s tem smo na koncu seje. Čaka nas še sestane koordinatorjev. Vsi, ki, so, ki niso koordinatorji, lahko sedaj zapustijo dvorano. Hvala lepa sem skupaj in srečno pot domov, če se vračate.